pet minut časa, izvolite. Vzemite no, si kar čas. Ja, me veseli, da je, da je konec, to moram povedati. Ja, hvala vsem za vaše vprašanja. Hvala tudi za to priložnost, da vam predstavim svoje mnenja. Ba jeste slišali, da eh, hodim po žrjavici, ne? No in parkrat se mi je zdelo, da se bom tule opekla, ampak se nisem. Vsaj zdi se mi, da ne. Morda me boste vi ocenili drugače. No, ampak veseli me, da lahko zdaj povem, da sem v teh štirih dneh eh, postala res eh, navdušena na tem področju. Vidim ogromno priložnosti, ki jih lahko poprimemo za to, da naredimo korak naprej. Gre namreč za področje, ki inovacije, povezovanje, kakovost življenja, povezuje. In eh, čutim, da lahko odigra ključno ulogo v sodobni Evropi. To je področje, ki je pomembno, zato da bodo naša podjetja cvetela, da se bodo ljudje lahko gibali, da bodo lahko potovali. Ko se ustavi promet, se ustavi vse, to lahko zlahka trdimo. In to je izjemna obveza, obenem pa je to tudi zelo znam uznemirljivo. Tako da ja, potrebujemo transport, ki deluje dobro, ki dobi dobro medsebojno eh, povezan, ki je varen, trajnostrni. In v ta namen moramo dokončati enotno oziroma skupno evropsko prometno območje. In na ta način bo to območje lahko popolnoma prispevalo tudi k enotnemu trgu. To bo moja prva prioriteta, kar je določeno tudi v politični usmeritvi predsednika Junkerja. Zavedam se ključne vloge transporta pri izboljšanju konkurenčnosti Evrope in pri zagotavljanju tega, da bodo evropska podjetja ostala vodilna v svetu. Če želimo biti pripravljeni na ta izziv, moramo investirati in inovirati. To sta dva ključna elementa, katerih se moramo zavedati vsi. Sem socialno ozaveščena oseba. Seveda podpiram postopne liberalizacije takšne liberalizacije, ki vodijo k konkurenčnosti. Ampak prepričati se moramo sočasno tudi v to, da vse, kar počnemo, koristi ljudem in izboljšuje njihova in naša življenja. To je tisto, kar je ključno po mojem mnenju. Zato se zavezujem podati konkretne odgovore, zahtevam po cenovno dostopnim in eh, varnim transportnim storitvam, ki potekajo na Eh, varen, zanesljiv in okolju prijazen način. Spoštovane poslanke in poslanci, lahko vam obljubim, da bo vsaka pobuda, ki jo bom sprejela, upravičena z vidika dobrega, ki ga stori za kakovost življenja v Evropi. Če me boste potrdili za naslednjo komisarko za področje prometa v Evropi, vam eh, obljubim svojo energijo, svoj inovativni duh in pripravljenost na tesno in odkrito sodelovanje z vsemi poslanci v Evropskem parlamentu, še posebej z vami v tem odboru. Verjamem v to, da se vsak problem, ki ga mi ljudje ustvarimo, lahko tudi reši na ravni nas ljudi, če se usedemo in sodelujemo. In zato verjamem, da skupaj lahko promet vrnemo na vrh evropske politične agende. Skupaj lahko ustvarimo transport kot eh, hrbtenico gospodarstva, ki ga sodobna družba potrebuje in se ga zasluži. In le skupaj lahko oblikujemo prihodnost evropskega transporta za naslednjih pet let in tudi kasneje. Hvala lepa. Tako, po teh eh, zaključnih besedah kandidatke za komisarko prehajamo k eh, zaključku današnjega zaslišanja. Hvala vsem poslancem za strokovna vprašanja, ki so šla tudi bistveno dlje od zgolj prometne politike. Hvala tudi gospe Bulc za eh, odgovore in stališča. Predstavljam si, da to ni bilo enostavno, ampak zdaj je mimo. Koordinatorje in podpredsednike naj spomnim na to, da bomo imeli sejo, na kateri bomo ovrednotili nastop komisarke jutri ob pol devetih zjutraj v dvorani VIK 200. Šlo bo za sejo za zaprtimi vrati. Za konec hvala tudi tolmačem za odlično opravljeno delo in za potrpljenje tekom te dolge nočne seje nocoj. Časa tokrat izjemoma nismo prekoračili, ampak smo končali celo šest minut pred predvidenim časom za zaključek. Vsem želim lep večer, vse je zaključeno.